Uh, good morning, everyone. First point, adoption of the agenda. If there are no objections. Dobro jutro vsi skupaj. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Kakšen komentar? Ne. Potem lahko dnevni red sprejmemo. Danes zjutraj nas čaka izmenjava mnenj s komisarjem Ariasom Kanjetajem. Rada bi se mu zahvalila, da je danes z nami. pogovarjali se bomo o predlogu za emisije CO2 avtomobilov in kombiniranih vozil. Smo sicer v začetni fazi našega dela, ampak brez dvoma bodo poročevalec in poročevalci v senci trdo delali za to, da bi zagotovili, da dosežemo naše zaveze v okviru pariškega sporazuma in eh, prejdemo na. Eh, sistem vozil z nizkimi emisijami oziroma ničnimi emisijami. Izvolite, beseda je vaša. Hvala še enkrat, da ste z nami. Najlepša hvala, gospa predsednica. In eh, hvala, da ste mi dali možnost, da predstavim predlog komisije o emisijah CO2 za avtomobile in kombinirana vozila za obdobje po letu 2020. Najprej bi rad izkoristil to priložnost in se vam zahvalil za odlično sodelovanje pri treh eh, velikih dosjejih. Imamo cilj zmanjšanja za vsaj 40 odstotkov emisij CO2 do leta 2030. Pripravljali smo tudi eh, predloge o LULUCF in o eh, sistemu trgovanja z emisijami. Hvala gospodu Grebrandiju, gospodu Lincu, gospe. Gerling, vsem poročevalcem v senci in vsem ostalim članom in članicam odbora, ki ste sodelovali pri tem. Dokončanje našega dela predstavlja zelo pomemben korak pri izvajanju zavez eh, Evropske unije eh, vizavi Pariškega sporozuma. Rad bi se zahvalil in eh, čestital tudi gospe Daly za njeno imenovanje za poročevalko za ta dosje, o katerem se pogovarjamo danes veselim se že sodelovanja s poročevalci v Senci, z njo, z vsemi člani in članicami pri tem dosjeju, ki je politično izjemno pomemben. Skoraj četrtina vseh emisij toprogrednih plinov prihaja iz prometnega sektorja Evropske unije in ta sektor ima zelo pomembno vlogo pri prehodu na nizkooglično gospodarstvo. Evropa je zmanjšala emisije za 23 odstotkov leta 1990 naprej, ampak eh, emisije na cestnem prometu so se dvignile za približno 20 odstotkov. Danes predstavljajo 22 odstotkov celotnih eh, emisij Evropske unije, prometni sektor pa še vedno rase v Evropske unije. Predlog komisije določa nove standarde za avtomobile in eh, kombije. Za obdobje po letu 2020 in to je zelo pomemben uh, instrument. Danes bi se rad uh, osredotočil na uh, glavne vidike tega zakonodajnega predloga. Najprej ambicije in časovnica za standarde za emisije CO2, drugič spodbudni mehanizmi za uh, nizkooglične in uh, uh, brezoglične avtomobile oziroma vozila in uh, na to še tretjič uh, nova pravila za izvajanje. Začel bom uh, s cili za emisije CO2. Predlog določa realistične eh, standarde za eh, avtomobile in eh, kombinirana vozila, tako za obdobje do 2025, kot tudi do 2030. Sodelujemo z nevladnimi organizacijami in industrijo. Za nova vozila velja da bo uh, moralo biti poprečje emisij 30 odstotkov niže leta 2030 kot leta 2021. Predlog določa tudi umestno uh, ambiciozno tarčo oziroma cilj uh, zmanjšanje za 20 odstotkov leta 2025 za avtomobile in kombinirana vozila. To pomeni, da bomo lahko z naložbami začeli že sedaj cilj za leto 2030 pa nudi stabilnost in eh, dogoročen eh, uvid v to področje. Ti ambiciozni standardi so usmerjeni v eh, doseganje naših zavez v zvezi s pariškim sporozumom. Skupaj z novimi standardi za tovorna vozila, ki jih bomo predstavili 2. maja, bomo lahko s tem predlogom torej ponovno redefinirali cilje eh, v državah članicah in začeli izvajati to zakonodajo. Potrošniki eh, bodo eh, porabili manj denarja za gorivo in bodo lahko uživali tudi v bolj kakovostnem zraku. To bo imelo tudi pozitiven učinek na zaposlovanje. Zagotovili bomo namreč večjo mero prehoda na nizkooglična in brezoglična vozila. če želimo doseči cilje do leta 2030, k čemu smo se zavezali tudi v okviru pariškega sporazuma, potem se moramo osredotočiti na nizkooglična in brezoglična vozila, ki morajo prevzeti eh, dobršen delež trga. Poleg eh, ciljev za CO2, zakonodajni predlog vsebuje tudi inovativen sistem, ki zahteva, da proizvajalci proizvedejo več takšnih avtomobilov in kombiniranih vozil v naslednjem desetletju. Predlog določa primerjalne standarde, s katerimi eh, določamo, koliko eh, vozil naj bi idealno vsak eh, proizvajalec dal na trg leta 2025 in leta 2030. Če se proizvajalec odloči, da bo proizvedel več čistih vozil, kot je to zahtevano v primerjalnem standardu, bo zato dobil kupone za nagrado. Ta uh, mehanizem je tehnološko neutralen, pokriva eh, ne zgolj eh, brezoglična vozila, ampak tudi nizkooglična eh, vozila. To je namreč pomemben korak v smeri prehoda na nizkooglično gospodarstvo in nizkooglični sektor. Nizkooglična vozila se štejejo deloma, eh, brezoglična eh, vozila pa v celoti v tem sistemu. In ta sistem bo proizvajalcem omogočil, da eh, sprejmejo nove inovativne rešitve in postanejo konkurenčni. Izzivi so seveda veliki. To je nov poslovni model in to je velika poslovna priložnost za Evropo in za našo industrijo. Uspeh brezogličnih in nizkoogličnih eh, vozil ni odvisen zgolj od določenih eh, ciljev, ampak eh, tudi od infrastrukture za polnjenje na eni strani in od tega, kako hitro bo do ustrezne baterije na voljo po konkurenčnih cenah. Če želimo zagotoviti ustrezno infrastrukturo za polnjenje, potem moramo zagotoviti Eh, tudi ustrezne naložbe in zato ta svežen za čisto mobilnost vključuje tudi akcijski načrt za naložbe za eh, uporabo eh, infrastrukture za alternativna goriva. Skoraj 800 milijonov evrov smo dali na voljo. S tem bi se radi izognili tej dilemi, kaj je prišlo najprej, piščanec oziroma kokoš ali jajce. S tem uh, bomo omogočili potrošnikom, da uh, čim prej začnejo uporabljati takšna uh, vozila, ne glede na to, odkot prihajajo. Pomembna je tudi tehnologija baterij. Zagotoviti uh, moramo, da so na voljo po konkurenčnih uh, cenah, da jih proizvajamo v Evropi, tako da bomo prevzeli vajeti uh, pri naslednji generaciji baterij. Uh, pomembno je za konkurenčnost in za, uh, za poslovanje, da Evropa razvije zmogljivosti za proizvodnjo uh, boljših in eh, cenejših baterij za vozila prihodnosti. Zato smo pripravili tudi pobudo za baterije, ki bo prispevala k naši industrijski politiki, tako da bodo eh, vozila in pa rešitve na področju mobilnosti jutrišnjega dne upoštevala eh, takšen razvoj tehnologije, ki bo potekal v Evropski uniji. Tretji ključni eh, element je boljše izvajanje pravil. Izogniti se moramo eh, vrzelim in zagotoviti, da potrošniki eh, dobijo vse prednosti, ki smo jih obljubili. Imamo nov globalni tesni cikl, svetovni harmonizirani postopek za lahka vozila, ki zagotavlja bolj realistične in natančne meritve CO2. Ampak, seveda, je vse uh, odvisno uh, tudi od eh, tega, kako učinkovite so vrednosti in zato bomo zahtevali uh, uporabo ustreznih sistemov za meritve v vseh novih vozilih. vozila morajo biti eh, tako čista na cesti, kot so bila, kot so bila eh, testirana. V nasprotnem primeru bo moral odgovarjati proizvajalec. To je v skladu eh, z priporočili našega eh, mehanizma za znanstvene eh, nasvete, kot tudi v skladu z Evropskim parlamentom eh, in eh, odborom EMIS. Komisija je tako uložila realističen predlog, ki zagotavlja ravnoteže med eh, okoljskimi, potrošniškimi in zaposlovalnimi cilji. Še naprej se veselim tesnega sodelovanja pri tem novem predlogu. Upam, da bomo čim prej sprejeli eh, to zakonodajo še pred koncem tega mandata. Hvala. Eh, Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa nas eh, čakata dva kroga razprave. Najprej bomo veselo predali koordinatorjem predstavnikom skupin. Vsak bo dobil po dve minuti. Najprej gospod Belet. Najlepša hvala, gospa predsednica, in dobro jutro tudi vam, gospod komisar. Hvala, da ste danes z nami. Govorili ste o boljšem eh, izvajanju pravil in eh, imamo vprašanje v zvezi s tem. Vozila na cesti se bodo morala obnašati na enak način kot v laboratoriju, seveda. Učinkovitost teh ukrepov, kot ste dejali, bo seveda odvisna od eh, robustnosti novega eh, testa in od eh, mehanizma za nadzor trga. Kot ste dejali, bodo morali proizvajalci vključiti avtomobile nove naprave za meritve. Imamo tudi direktivo na tem področju. To je korak naprej. Pomembno je, da zagotovimo uh, ustrezen nadzor Evropske komisije in da komisija zagotovi spremljanje nacionalnih uh, zakonodaj na področju avtomobilov. Moje vprašanje je naslednje. Ali nam lahko date jamstva, da se uh, gojufije iz preteklosti ne bodo ponovile in da bodo dejansko zaprte vse uh, luknje v zakonodaji? Drugo vprašanje, ki ga imam, če dovolite, gospa predsednica, pa je naslednje. Tiče se razkriti v medijih, ki sicer niso neposredno povezana eh, s CO2, ampak vseeno obstaja posredna povezava. Slišali smo namreč, da naj bi bili izvajani eksperimenti na opicah, pa tudi na ljudeh, da bi eh, na ta način merili učinek Eh, emisij na zdravje. Vem, da je eh, komisija uradno že reagirala na to, vseeno pa bi rad slišal, kako vi eh, vidite te grozne novice. Ali lahko komisija sprejme kakšne ukrepe za to, da bi se borila proti takšnim praksam in da bi uh, preprečila, da bi se kaj takšnega ponovilo v prihodnosti? Hvala. Najlepša hvala, gospod Belet. Naslednji je gospod Dance. Najlepša hvala, gospod eh, komisar. Govorimo o imenu Mirjam Dali, ki je danes žal ne, eh, ni tukaj. Je poročevalka za zakonodajo o eh, CO2 za vozila. Odkar je bil predstavljen mobilnostni svežen, ste videli, kakšne, kakšni so bili odzivi naše skupine. Smo za ukrepe za zmanjševanje CO2 smo pa malce bolj kritični, kar se tiče eh, področja uporabe in eh, ambicij tega svežnja. Vemo, da morajo eh, države članice narediti precej več, da bi dosegle cilje za leto 2030 v skladu z direktivo o porazdelitvi bremen. Imamo sektor ETS. A, emisije so nad ravnmi eh, iz leta 1990. Če se bo sektor še naprej razvijal, bo eh, preprečil napredek, ker bo eh, uravnotežil napredek v drugih sektorjih. Prometni sektor torej ne prispeva to, kar bi moral za to, da bi emisije zmanjšali do te ravni, kot smo, si, kot smo se tega nadejali potrebujemo nove cilje, eh, potrebujemo niže emisije novih vozil in to čim prej. Doseči moramo tudi učinkovit delež električnih vozil v eh, našem voznem parku do leta 2030. Seveda moramo eh, odpraviti tudi verzeli v zakonodaji, ki bi jih lahko ljudje zlorabljali, proizvajalci zlorabljali. Vem, da si prizadevate za cilje, imate našo podporo, kar se tiče strogih ciljev, mi bomo pri tem eh, pomagali, ampak kako boste olajšali eh, postopek sprejemanja odločitev tekom eh, medinstitucionalnega pogajanja? Kakšni so vaši načrti? Želimo, da je ta zakonodaja čim prej učinkovito uporabljena, da se bo začela izvajati od 1. januarja 2020 naprej. Kakšna je vaša časovnica? Najlepša hvala. Naslednje, gospod Demesmaker. Ja, dank u wel, eh, voorzitter, en bedankt. Hvala lepa, predsedujoča, in najlepša hvala, gospod komisar, za ta pojasnila. Kot veste, sem bil vključen v komisijo za eh, kemične raziskave, bil sem eh, podpredsednik in eh, tam smo res obravnavali vprašanja javnega zdravja in kako to vpliva tudi na naše gospodarstvo. Eh, Nujno je, da sprejmemo strožje norme, strožje standarde in da se to tudi bolj um, strogo izpolnjuje in izvaja. Kot ste povedali, potrebujemo tudi časovnico, v kateri se vse to realizira. Sedaj imamo dobro priložnost, da zaostrimo evropske standarde. Kot je povedala že komisija sama, potrebujemo bolj stroge standarde in to je tudi prednostno za nas, namreč to privlači uh, investicije, naložbe. Na tak način lahko omogočimo tudi ozelenitev našega voznega parka. Poleg tega pa je to tudi dobro za naše potrošnike, naprimer, ko lahko privrčujejo gorivo pri svojih eh, avtomobilih. Države članice nas morajo tu bolj podpreti. Tu mislim naprimer čisto na mojo državo članico. Potrebujemo več podpore z njihove strani za doseganje eh, ciljev, katerim smo se zavezali v pariškem sporazumu. Torej, za osebna vozila, kombinirana vezila, eh, zakaj, bi morali, zakaj ne bi bilo dosegljivo, da se tukaj zniža 40, za 40 odstotkov izpusti CO2? Mislim, da je to eh, čisto. Eh, sprejemljivo, namreč izpusti za do leta 2020 so napovedano nižji, kot smo mislili, da bodo. In to pomeni, eh, da se lahko navežem tudi na to, kar je povedal gospod Dimas letos poleti. Bom to kar citiral v angliščini. Proizvajalci avtomobilov so previsoko ocenili stroške za skladnost, preden je bila zakonodaja sprejeta. Se bi na tak način lahko zakonodajalce prisilili, da pripravijo slabšo zakonodajo, kasneje pa so potem seveda znižali te stroške na minimalne stroške. Prosim, če lahko pripravite kakšen odziv na to eh, izjavo. Sam bom pripravil seveda še več predlogov tukaj glede tega, kako bi lahko um, izboljšali uh, nizkooglično področje tukaj. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala tudi vam, komisar Kanjete, da ste z nami. Opravičujem se, ker uh, se moj glas komaj da sliši. Seveda nas veseli, da imamo na mizi predlog komisije, dobro je, da imamo tudi eh, cilje, ampak niso nam všeč eh, ambicije. Na finskem sem opravil zasebno študijo. Uporabljal sem v zadnjem času eh, dizelsko vozilo druge generacije in sem zmanjšal emisije za 90 odstotkov, vi pa ste dejali, so, so rečem, za 20 odstotkov, vi pa ste dejali, da želite zmanjšati emisije za 30 odstotkov in mislim, da to ni dovolj ambiciozno. Imamo namreč različne pristope k reševanju te problematike. Dobro bi eh, bilo, da poveste kaj več o različnih eh, usmeritvah. Lahko namreč kombiniramo različne tehnologije in s tem hitreje preidemo v eh, prihodnost eh, s čistimi vozili. Ravno zato nas zanima tudi, kako bo ta predlog prispeval k celotnemu eh, cilju, ki izhaja iz pariškega sporazuma kot so že dejali drugi govorniki, nas skrbi, da nadzor ni ustrezen in ravno zato eh, želimo slišati tudi kaj več o vprašanju nadzora. Moj čas se izteka, moj glas izginja, tako da bom kar končal. Hvala, gospod Torvalc. Gospa Konečna. Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři. Na rozdíl od kolegu chápu. Hvala lepa. V nasprotju z drugimi kolegi razumem vaš trud in cilje, ki ste si jih zadali. Razumem, da ne želite previsokih, preveč ambicioznih ciljev. Namreč pretirano ambiciozni cilji ne vodijo k uspehu, ampak samo v afere, kot je bila afera Dieselgate. Cilje bomo dosegli, če bomo ravnali razumno. Zagotoviti moramo, da bomo začeli z izvajanjem vsega, kar je sedaj na papirju, da se bo to torej prelevilo v realnost. Zakonodaja, ki jo sprejemamo, mora biti medsebojno povezana, po mojem mnenju. In tega občutka žal nimam pri eh, zakonodajnem aktu, ki ga tukaj uporam, obravnavamo. Namreč razlike med izpusti, ki so. Eh, opaženi v laboratorijih in potem tistimi v realnosti je vedno večja. To opazijo tudi naši potrošniki, ki morajo potem plačati vedno več za gorivo. Laboratorijski testi, ki eh, so prispevali k povečanju tega, te razlike, verjetno ne bodo spremenili nič. Emisije na terenu bodo verjetno ostale enake, ta razkorak pa se lahko do leta 2020 samo še poveča. Torej, ni važno, kako visok cilj si zastavimo, pomembno je to, da se zmanjša razlika med ciljem, ki smo ga zapisali na papirju, in med realnimi vrednostmi, ki jih na koncu doseganju. Papir prenese vse, pljuča pa ne, pa tudi naše okolje ne bo preneslo vsega zanima me, kako boste nadaljno razvili teste za dejanske izpuste. Namreč proizvajalci avtomobilov morajo eh, uskladiti svoje vozila z temi testi. Hvala, gospa Harms. Um, Dragi komisar, komisija je naročila študijo za to novo z, eh, zakonodajo o osebnih avtomobilih in kombiniranih vozilih. In, eh, Do leta 2050, če bi želeli zmanjšati emisije za 60 odstotkov, bi morali v tem primeru eh, izboljšati učinkovitost eh, avtomobilov za 6 odstotkov vsako leto. V bistvu bi bile potrebne še eh, večje izboljšave, če upoštevamo celotno sliko to pomeni spremembo celotne družbe. Mednarodni svet za čisti promet je prišel celo do sklepa, da bi bila prednost za družbo in potrošnike največja, če bi do leta 2030 zmanjšali porabo goriva za 70 odstotkov. Ne vem, zakaj se je torej komisija odločila za zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030, ki ni kompatibilna s cilji za leto 2050 in ni kompatibilna s pariškimi zavezami in ne vodi k največjim možnim prednostim za družbo. Moje drugo vprašanje pa se nanaša na to stroškovne napovedi komisije za eh, izboljšavo eh, gorivnih performans eh, lahkih dostavnih vozil prav tako niso v skladu svetovalno družbo, ki je pripravila podatke za komisijo. Ne zgolj avtomobilska industrija, ampak tudi Evropska komisija. očitno nista pošteni pri analizi eh, potencijala zmanjševanja stroškov, ki, je mogoče, eh, ki, je, eh, ki jih je mogoče vključiti v uredbo. Zanima me, kako lahko pojasnite te temelje v zvezi s stroški za ta predlog. Hvala, gospod Evi. Najlepša hvala gospa predsednica in dobro jutro tudi vam, gospod komisar. Ponovno se eh, zdi, da je eh, komisija na eni strani šipka, na drugi strani močna, ampak eh, na napačnih stranih. Naj pojasnim. Imeli smo intervjuje z ministri za okolje, katerih države kršijo zakonodajo. Komisija je sedaj v zadnji fazi določanja eh, kazni, ki eh, jih bo potrdilo eh, sodišče Evropske unije. Te kazni bi lahko bile zelo visoke. V Italiji, na primer, umre več ljudi preuranjeno zaradi slabe kakovosti zraka kot drugot po Evropi če je to upravičeno, je treba seveda postopku slediti do konca, to je v interesu eh, državljanov. Ampak zdi se mi, da imamo na drugi eh, strani boj eh, proti eh, onesnaženju zraka eh, v okviru ukrepov v prometnem sektorju, ampak niste dovolj ambiciozni, niste dovolj robustni. Strinjam se, da nismo dovolj ambiciozni. Naprimer, ta cilj zmanjšanja za 30 odstotkov, pa tudi znanstveni prak je prenizek. Ni mi všeč niti mehanizem dodatnih kuponov, ker ga ne, sprejm, eh, eh, ne spremlja mehanizem sankcij oziroma kazni za tiste, ki ne upoštevajo eh, določenih standardov. Spet mi je žal, da komisija ni dovolj ambiciozna in ne morete pričakovati, da bo Evropski parlament preprosto potrdil vaše predloge ali pa da ne bomo zahtevali bolj robustnih ukrepov. Vsi vemo, da v. Eh, želijo v svetu države članice zmanjšati stroge ukrepe. First of all, I, I would like to, to thank uh, all the rapporteurs who, who... Najlepša hvala vsem, uh, ki ste se oglasili, bi se zahvalil za vaša vprašanja, ker to kaže tudi na pomembnost te teme. Komisija je porabila kar veliko časa, da je zbrala vse informacije, da se je posvetovala eh, z akteri, z nevladnimi organizacijami, eh, preden smo pripravili ta končni predlog. Nekateri od vas menite, da ni dovolj ambiciozen. Ampak moram povedati, da je komisija eh, upoštevala vse elemente, preden je pripravila ta predlog. Eh, imamo pomembno avtomobilsko industrijo v Evropski uniji, ta industrija je pomembna z vidika zaposlovanja, v nekaterih državah članicah je to celo ključnega pomena in eh, zato moramo izboljšati kakovost eh, za naše državljane. Treba je ustvariti ustrezno infrastrukturo in oblikovati na okolju prijazna vozila. Poleg tega moramo spoštovati tudi pariški sporazum in to je kar nekaj ciljev, ki nas čakajo. Nekateri ste rekli, da cilji niso dovolj ambiciozno zastavljeni eh, glede na pariški sporazum. Sam bi povedal naslednje. In ko je komisija eh, predlagala svoj predlog v zvezi z LULUCF in ETS, smo se pri tem držali naših zavez v okviru pariškega sporazuma. In uh, šlo je za prispevke držav članic in vseh sektorjev. Naš predlog, po mojem mnenju, ustvarja pravo ravnovesje med tremi ključnimi cilji. In vse te tri cilje je treba istočasno upoštevati. Gre za učinek na okolje, potem uh, prihranke in pa eh, učinke na prebivalce in eh, seveda eh, zaposlovanje in industrija. Mi želimo doseči cilje tako v sektorju prometa kot stavb. Nekateri ste rekli, da mora transport tukaj več prispevati. To je res. In želimo več doseči tudi na področju energetske učinkovitosti. Eh, parlament je postavil cilj 25 odstotkov na tem področju. Moramo pa upoštevati tudi vse druge vidike. Pri naši uredbi pa nismo zapisali, koliko v vsakem sektorju mora prispevati posamezna država članica, kajti to je odvisno od eh, specifične situacije v vsaki državi posebej in situacija ni enaka, eh, naprimer na Malti ali na Cipru ali pa v um, državah, kjer je avtomobilska industrija močna. Imamo predlog uredbe, ki kaže stroškovno učinkovito eh, zmanjševanje emisij za 25 odstotkov v transportu po celotni EU. Naš cilj je bil 30 odstotkov in mi bi s tem dosegli 22 odstotkov, kar se tiče emisij. Pri našem analitičnem delu smo si zastavili 25 odstotno zmanjšanje emisij. E, ampak za celoten transportni sektor, ne samo za lahka vozila. E, predlog je zdaj teh 22 odstotkov povišal na 25. Teh dodatnih, dodatnih tri odsotki bodo morali biti doseženi eh, tudi prek zmanjševanja emisij za tovorna vozila. In eh, želimo doseči to raven, ki smo si jo zastavili. In sicer eh, bomo pri tem sledili naši strategiji. Če si pogledamo možno 40 odstotkov, vidimo, da je to z okoljskega vidika dobro, ampak vprašanje je, ali je tudi stroškovno učinkovito eh, z socialnega in zaposlovalnega vidika. Mi imamo 30 eh, odstotkov, 40 odstotkov. Eh, Eh, različne predloge. Torej, emisije lahko zmanjšamo za določeno stopno, ampak to povzroči tudi učinke na zaposlovanje, na avtomobilsko industrijo in mi moramo predvsem skupaj upoštevati vidik stroškovne učinkovitosti. Potem ste spraševali, kakšno vlogo bo igrala komisija v tem procesu. Tako, kot smo jo vedno igrali. Mi bomo um, pošten posrednik med stališči parlamenta in sveta. Eh, parlament je vedno bolj ambiciozen od sveta, mi bomo posredovali med obema, poleg tega bomo skušali olajšati tudi delo parlamentu. Parlament eh, želi naprimer stopno 50 odstotkov Ampak mi moramo eh, proučiti, kakšne socialne učinke eh, bi to imelo. Zagotovili bomo tehnične informacije, ki so potrebne. Ampak tukaj se vloga komisije konča, kaj ti zakonodajalci morajo potem opraviti svoje delo. Imamo tudi eh, na tisoče lobistov in pa študije je treba pripraviti. Torej, veliko informacije. Mi smo te informacije že preverili z zunanimi posvetovalnimi organi, eh, pa tudi z eh, vsemi udeleženimi stranmi. Torej, eh, proučili smo, kakšne so možnosti in analizirali smo več kot 80 različnih tehnologij ter analizirali tudi stroškovno učinkovitost. 30 odstotni cilj, kar se tiče potrošnikov, bo prinesel koristi vsem višje, ko so cene, ki jih bo moral potrošnik plačati za učinkovita vozila, bodo nadomeščene z povečanjem prihrankov. Naprimer, pri novih avtomobilih bodo prihranki približno 600 eh, evrov na vozilo. Eh, eh, oziroma, z 600 evrov prihrankov bodo ti prihranki zrasli na 1500 evrov do leta 2030. 40-odstotno znižanje pa bi zmanjšalo te prihranke za približno 300 evrov, kajti povečali bi se stroški za proizvajalce in zato bi narasla tudi cena eh, vozil. Eh, seveda so potem tukaj tudi učinki na zaposlovanje in tu se soočamo s problemom, kako zagotoviti mehko tranzicijo na nizkooglična vozila. In treba je zagotoviti tudi dovolj časa za um, um, prekvalifikacijo delavcev, ki delajo v tem sektorju. Želimo razviti eh, več električnih vozil. Eh, s tem bo prišlo namreč do eh, velikih sprememb v dobavni verigi. Električna vozila imajo približno 300 delov, tradicionalna vozila pa 1300 delov. Torej, ta dobavna veriga bo vsekakor eh, prizadeta oziroma se bo spremenila in zato smo mi v naš predlog dali tudi hibridna vozila, zato ker igrajo tukaj pomembno vlogo, imajo klasičen uh, motor na izgorevanje in pa tudi električen motor. Torej, to bi bila ta prehodna faza in uh, to je treba upoštevati pri prehodu na ničelne emisije. Mi smo zato uvedli tudi um, definicijo uh, ničelnih in pa nizkih emisij in pa ta hibridna vozila. Potem Avtomobilski sektor zaposluje neposredno 2,5 milijona ljudi. Potem, če pogledamo še eh, dobavno verigo, vse dobavitelje in vse, ki so vključeni, pa ta številka še bistveno naraste. Naprimer Češka. Eh, na Češkem eh, tri odstotki prebivalstva delajo v povezavi z avtomobilsko industrijo na Slovaškem 2,5 in v drugih državah še več. Torej, na države bo to imelo pomembne učinke. E, mi smo pri našem predlogu upoštevali vse vidike okoljskega, socialnega, tehnološkega. Poleg tega pa v tem trenutku tudi nimamo um, dovolj uh, infrastrukture oziroma postaj za polnjenje vozil. Uh, In zaenkrat v nobeni direktivi še ni bil zapisan predlog za povečanje eh, takih postaj za polnjenje vozil. Eh, torej se moramo pripraviti tudi na to in zato se mi zdi naš predlog eh, uravnotežen. Mi se želimo izogniti eh, škodi za potrošnike in zato smo uvedli tudi dva nova elementa. Spremenili smo testiranje. Eh, gre za testiranje v laboratoriju, ampak eh, obstajajo vrzeli med laboratorijskimi testi in pa eh, dejansko vožno na cesti. Tukaj obstajajo vrzeli in mi smo uvedli dva elementa za to, da povečamo kontrolo. Um, torej, nadzorovali bomo emisije in uh, mi moramo zagotoviti da uh, eh, VLTP ostane uh, ustrezen uh, tekom časa, zato tudi potrebujemo ustrezno tehnologijo za nadzor in spremljanje podatkov. Vsak avtomobil bo imel standardizirano porabo goriva in mi bomo spremljali to splošno porabo goriva in potem bomo videli tudi, uh, ali se vrzeli povečujejo, ali ostajajo stabilne, ali pa se celo zmanjšujejo. Boljše poročanje bo omogočilo tudi boljše ocene eh, reprezentativnosti eh, v LTP. Mi bomo te podatke tudi objavili, tako da bodo potrošniki dobili še eh, dodatno možnost eh, ocene porabe eh, vozila. Mi smo vključili tudi merjenje emisij za vsa vozila, tako bomo zagotovili, da eh, bodo potrošniki vedno vedeli, eh, kakšno vozilo kupijo eh, in tudi vsi, ki spremljajo te podatke, jih bodo imeli na voljo. končni predlog za homologizacijo ni bil uspešen, zato smo mi eh, to spet vključili v novo zakonodajo in res vas eh, spodbujamo, da to podprete. Upam, da bo tako ta zakonodaja končno stopila v veljavo in se začela izvajati. Potem eh, stroški v zvezi s porabo, nekaj vprašanje je bilo na to temo kakšne so bile naše ocene v zvezi s tem. Naredili smo več kot deset študij, eh, poleg tega študijo učinka in eh, sodelovali smo z centrom za oceno, ki je ocenil vse te tehnologije. Pogledali smo, kaj se je dogajalo v preteklosti in do kakšnih napak je prišlo. Eh, zdaj pa bomo skušali res zagotoviti, da takih napak ne bo več. Potem ste omenjali tudi spodbude. Imamo mehanizem za spodbudo za nizkooglična vozila, to je vključeno v naš predlog, zato ker eh, je Evropa sicer na pravi poti, ampak malo zaostaja za drugimi eh, deli eh, sveta. Približno en odstotek takih novih vozil se proda. Eh, je pa število električnih vozil omejeno eh, v Evropi. V Aziji, naprimer, pa imajo kar 400 modelov, med katerimi lahko izbirajo. Eh, mm, naprimer, potrošniki se potem obračajo na Kalifornijo, Kitajsko, tam je izbira veliko večja. In njihov cilj je, da proizvedejo do 7 milijonov električnih vozil do leta 2025. Mi moramo povečati tudi investicije v nizkooglična ali eh, vozila brez eh, emisij. Eh, torej, manj tvegana vozila, eh, investicije za to je treba zagotoviti. Nekdo med vami je rekel, zakaj ne bi uvedli tudi kazni, če se ne doseže določena stopna električnih vozil. Lahko bi imeli sistem eh, torej nagrajevanja in kaznovanja. To je možna pot. Lahko bi se odločili za kazni nagrade. Ampak mi bomo vzpostavili v praksi nek cilj. In uh, vprašali ste, zakaj nimamo že tega, tega cilja. Razlog je zelo preprost. Lahko vzpostavimo tak mandat oziroma obveznost tudi s kaznimi, če se cilj ne doseže. Ampak eh, takrat, ko imate eh, že eh, vse instrumente na voljo za uvajanje električnih vozil, takrat lahko postavimo recimo razne fiskalne spodbude. Takrat, ko bomo imeli dovolj postaj za polnjenje, ko bomo imeli dovolj takih vozil, ampak da bi pa zdaj, ko še ni vseh kapacitet, uvedli neke kazni, Eh, tega pa ne moremo. Ljudem je treba pomagati, da bodo se odločali za nakup takih vozil, da bodo imeli izbiro in da bo na voljo tudi ustrezna infrastruktura. Brez tega pa težko eh, zahtevamo neke obveznosti. Seveda imamo kazni, če eh, proizvajalci ne upoštevajo ciljev glede emisiji CO2. Oni imajo tehnologije, ki se razvijajo in modernizirajo. Ampak zato, da bomo lahko uporabljali električna vozila, pa potrebujemo tudi povpraševanje na strani potrošnikov in pa vso ustrezno infrastrukturo. E, mi bomo predlagali, da bi imeli take postaje, oziroma smo že predlagali, da bi imeli postaje za polnjenje na vsakem parkirišču ali pa celo na vsakem na enem izmed desetih parkirišč pa to ni bilo sprejeto. In zato tudi eh, ne moremo uh, takoj uvesti sistema kaznovanja in nagrad. Pa še nekaj za zaključek. Nekaj vprašanj je bilo tudi o testiranju emisij na živalih in ljudeh. Kot si lahko predstavljate, je bila komisija šokirana, ko je dobila to novico, tako kot vsi drugi. Nemške oblasti zdaj to preizkujejo. In zelo jasno je, da. Uh, komisija dela na tem, da bi skoreninila preizkuse na živalih. Treba je razviti alternativne sisteme. Torej, eh, testiranje na živalih v tem trenutku je podvrženo zelo strogemu nadzoru in mi eh, ga želimo s časoma popolnoma ukiniti v Evropi. Testiranje na ljudeh pa sploh eh, ni sprejemljivo. In to tudi v največji možni meri obsojamo. Hvala. Zdaj pa drugi krok vprašanj. Prosim vas, če se omejite na eno minuto. Gospa Ajuso bo prva. Pilar Ajuso. Hvala. Meni se cilji zdijo razumni in najpomembneje je, da se tudi dosežejo. Ampak eh, emisije so zelo, so zelo povezane tudi s težo vozil, z novimi tehnologijami, eh, ki potrebujejo prostor v vozilu. Treba pa je upoštevati tudi, da potrošniki zahtevajo vse večja vozila. Mm, kako je komisija upoštevala maso vozila v primerjavi z drugimi kriteriji? Ali razmišljate tudi o um, kakšni spodbudi za to, da bi se zmanjševala teža in masa vozila oziroma tudi uh, sama velikost vozila. E, mislim, da vsi ukrepi morajo biti transparentni, morajo se objavljati uh, na reden način in sicer tako strani komisije kot proizvajalcev komisija predlaga tudi spremembo direktive o označevanju vozil. Ali boste upoštevali tudi oglično sled za posamezne dele vozila, ki jih vozila uporabljajo tekom svoje življenjske dobe? Tudi proizvodna vozil predstavlja uh, velike količine emisij. Hvala. Thank you. Uh... Hvala. Gospod Banjo. Eh, uh, euh, euh, Hvala, gospod komisar. Želim vam povedati, da zelo ocenimo vaše delo. In eh, to že od leta 2014 naprej mislim, da dobro delate. Eh, vaša poškodovana roka Eh, upam, da vam ne bo preprečila vašega dinamičnega pristopa, eh, ki ga lahko v parlamentu spremljamo vse čas, tudi na pariškem vrhu eh, je bilo tako. Ampak vaša leva roka pa je zelo aktivna, kolikor lahko vidim. No. Lahko vam povem, da zakonodajni svežen glede čiste mobilnosti, ki ste ga predstavili, Eh, za nas predstavlja dober korak za prihodnost. Treba je oblikovati zakonodajo na tem področju, kajti eh, evropejke in evropejce eh, te teme zelo zanimajo in tudi skrbijo. Treba je skrbeti za zdravje naših sodržavljanov. Zato so pomembna čista vozila, še posebej v naših velikih mestih, v metropolah, naprimer tukaj v Bruslju. No, nekaj pripomp bi še podal, ko gre za uredbo v zvezi z novimi pravili za zmanjšanje emisij eh, za nova vozila. Tukaj mislim, da bi lahko bili bolj ambiciozni in da bi lahko eh, cilj dvignili z eh, 30 na 40 odstotkov do leta 2030. Mislim, da bi morali vse narediti za to, Eh, da zmanjšamo eh, emisije do leta 2040 eh, v največji možni meri in da uvajamo tudi čim več električnih vozil. Mislim, da bi na ta način lahko za državljane zagotovili dobro in konstruktivno sporočilo. Hvala. Gospa Meissner. Much, Hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Tukaj sem. Električno mobilnost pogosto omenjate. Seveda je to dobra rešitev za to, da zmanjšamo emisije, ampak eh, odvisno eh, tudi odkot prihaja elektrika in kakšna je proizvodna baterija, ki tudi ni vedno trajnostna. Eh, torej, tukaj so tudi določena vprašanja v zvezi z čistostjo teh vozil. Lahko mi prosim prisluhnete? No, to pogrešam v predlogu. Potem države že izvajajo določene stvari za doseganje ciljev. Rekli ste, da je situacija različna po državah članicah. Posebej na severu Evrope e, imamo kar nekaj sinergij. Eh, organski bioodpadki se uporabljajo za e, eh, proizvodno bioplina. E, potem eh, eh, na ta način pridelujemo oziroma proizvajamo tudi plin. Eh, infrastrukturo smo vzpostavili za različne tipe vozil, tudi vozila na vodik in tako naprej. Zakaj ne omenjate tudi možnosti za proizvodno organskega bioplina? Hvala. Gospod Torres Martinez je naslednja. Gracias eh, bueno, sabemos que estamos hablando de un problema. Tukaj govorimo o zelo velikem problemu onesnaževanja, ki ubije približno 400 tisoč ljudi na leto v Evropski uniji. To je zelo velik eh, problem in ta svežen za mobilnost bi lahko eh, prispeval k znižanju onesnaževanja. V Španiji se s tem problemom soočamo še v večji meri zato ker imamo največje onesnaževanje in naša ministrica je eh, krivila predvsem Barcelono in Madrid za to onesnaževanje. Španiji ni uspelo doseči ciljev in eh, v občini oziroma eh, v Madridu so eh, skušali z določenimi ukrepi zmanjšati emisije, naprimer zmanjšanje hitrosti ali omejevanje prometa v centru. Eh, pa vaši kolegi iz ljudske stranke niso bili za to. Eh, zanima me, gospod Kanjete, in prosim, če mi na to odgovorite. Ali mislite, da je Manola Karmela imela prav, ko je skušala omejiti emisije v Madridu? Eh, veliko je onesnaževanja eh, z eh, žveplom, žveplinimi oksidi in to predstavlja velik problem v mestih. Uh, uh. Gospod Turmes. Hvala. Dragi komisar, želim vam dobro okrevanje, kajti v tem boju boste potrebovali obe roki. To bo herojski boj in s tem bo Evropa spet postala eh, velika za državljane in eh, borili se bomo eh, z lobijem, ki goljufa pri dizlu že deset let in škandal niso samo opice, ampak na stotine tisočev ljudi, ki so izpostavljeni 20 milijonom dizelskih vozil v Evropi. Kje je komisija, uh, kje je komisija ko uh, se govori o odstranjevanju teh vozil z cest? Tudi v mestih je treba uh, stvari izboljšati. In prihodnost je v električnih in povezanih vozilih. Vprašanje je, ali se bodo ta vozila sploh proizvajala v Evropi. In predlog komisije ne dosega ne naših podnebnih ciljev, ne ciljev glede zmanjšanja onesnaževanja zraka. In eh, še eh, predlog za predsednico, ali bi lahko eh, povabili tudi gospoda Vismana v ta odbor, ker imajo tam očitno v njihovi organizaciji tudi vpliv na predloge komisije. Hvala. Gospod Kizek je naslednji. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala, gospod komisar. V tem eh, odboru nima smisla, da se igramo cirkus, ampak je pomembno, da sedaj resno spregovorimo o izpustih CO2. Tako da včasih me je kar sram tukaj biti član. Gospod komisar, hvala za ta uravnoteženi predlog. Vedno moramo biti realistični pri naših ambicijah in mislim, da ste na dobri poti, do tega, da bi eh, torej dosegli ta umestni cilj 15 odstotkov in potem 30 odstotkov do 2030. Če pa želimo eh, električno mobilnost, potrebujemo boljšo infrastrukturo za polnilne postaje. 18 milijonov evrov za to je premalo. Tukaj potrebujemo večje subvencije, večje ambicije eh, za um, polnilne postaje. Električna mobilnost bo smiselna samo, če bo elektrika prihajala iz vzdržnih virov. Namreč, če bomo, tako kot pravijo zeleni, uporabili samo električna, električna vozila, potem pa bomo elektriko pridobivali iz toplarn, potem to ne bo sploh smiselno. Nima smisla, da tukaj povzročamo škandale, biti moramo realni. Hvala. Hvala, gospod Urmes. Če bi gospod Gireke eh, videl moje predloge sprememb o obnovljivih virih energije, bi tudi vedel, da eh, pozivamo k temu, da morajo vsa električna vozila biti na zeleno elektriko. Torej, to, kar ste povedali, eh, ne drži. Eh, še mojega imena niste prav povedali, nisem gospod Girek, ampak gospod Gizeke. Dobro, nadaljujemo. Vaša prisotnost tukaj eh, vedno vzburi veliko vznemirjenja. Our, uh, speakers, um, Gospod Dan se je spet na vrsti. No, e, zelo zabavno je sedeti tukaj. No, zdaj bom govoril še v svojem imenu e, in ne kot e, nadomestnik Mirjam. Rekli ste, da je avtomobilska industrija za določene države zelo Eh, pomembna. Uh, jaz prihajam iz države, ki se je odločila, da bo z brexitom uničila del avtomobilske industrije. Ampak uh, imamo tudi tveganje, da bomo ostali zadaj. Infrastrukture ni, uh, dekarbonizacija v mestih tudi še nima vseh ustreznih pogojev. V uh, ZDA in na kitajskem pa imajo take pristojnosti, da lahko zagotovijo to infrastrukturo in to že počnejo. Uh, imajo tudi eh, politiko glede eh, zgornjih meja. Eh, pri nas, ko gre za infrastrukturo, so za to odgovorne države članice. Kaj lahko naredi komisija, da bo to spodbudila? Kakšne okvire potrebujemo za prihodnost, da bodo države članice v prihodne zagotovile to infrastrukturo? Sicer industrija eh, oziroma proizvodna avtomobilov ne bo eh, več eh, stvar Evrope, ampak se bo preselila drugam. Gospod Petrle. Hvala lepa, gospa predsedujoča. <clears throat> Gospod komisar, pozdravljam vašo strategijo in vašo ambicijo. Vesel sem, da ste uspeli v predstavljeni strategiji integrirati več strategij in tudi nekaj zdravega poslovnega eurocentrizma. Posebej pozdravljam pobudo glede baterij, še bolj pa bi bil vesel ambicije, da bi z integrirano industrijsko politiko Evropske zveze prišli do najboljšega električnega avtomobila na svetu. Vendar, če proizvajamo najboljše električna letala, bi lahko tudi najboljše električne avtomobile. Sam sem optimist, če bomo proizvajali najboljše baterije, potem lahko tudi najboljše avtomobile. Na vse zadnje se je rodil Tesla v Evropi. E, vendar ne gre samo za tehniko gre tudi za etiko. vesel sem da ste močno poudarili odnos do potrošnikov delodajalci so dobro organizirani delojemalci še bolje potrošniki pa samo v nekaterih segmentih. dieselgate je pomenil velik udarec zaupanju potrošnikov. E, zanima me katere nadzorne sankcijske in tudi preventivne mehanizme lahko še uporabi komisija da ne bo več manipulacij z okoljskimi testi hvala Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, gospod Durinjo. Dobre, gasio, komisar. No. Hvala lepa, gospod komisar. mislim, da ne bi bilo vseh teh škandalov glede preverjanja izpustov, zato da se naredi eh, pomembno prioriteto glede čistih vozil. Zagotoviti moramo skladnost z našimi podnebnimi cilji in prav je, da si postavljamo ambiciozne cilje. Še bolj pomembno pa je, da zagotovimo to, da bomo te cilje tudi dosegli. Seveda se lahko pogovarjamo o visokih ciljih, ampak še bolj pomembno je, da začnemo z izvajanjem. Tukaj moramo vzpostaviti jasno povezavo med celotnim postopkom in med eh, okvirjem za podporo raziskavam in inovacijam. To je okvir, ki ga bomo kmalo pripravili. Čista mobilnost mora biti prioritetna pri raziskavah v Evropski uniji. Prioritetni eh, morajo biti tudi naprimer dekarbonizacija in eh, trajnostna proizvodnja elektrike. Prav zato me zanima, kaj boste eh, storili za to, da bo naslednji FP9 dejansko podpiral te prioritete in pomagal pri zagotavljanju teh ciljev. Konec koncev si želimo postati vodilni na področju čiste energije. Hvala. Gospa Kačevska, izvolite.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 Največja težava je verjetno cena. cena. Potrošniki bodo ta vozila kupovali samo, če bodo dostopna, če, bo, če ne bodo predraga in če bo ta vozila mogoče polniti. Torej, vozila morajo biti sposobna prevoziti več kot 100 km. Še enkrat bi rada izpostavila problem, tega, da potrebujejo ta električna vozila dva, dve kovini, liti in kobalt. Ti dve kovini eh, prihajata iz Zambije, Čila in eh, Bolivije. Zanima me, ali je Evropska komisija analizirala, kako je s temi kovinami, ali obstaja stalni dostop do teh kovin. Eh, tudi iz teh držav, ki niso najbolj stabilne. Ali te okoliščine ne ogrožajo stalne proizvodnje električnih vozil? Hvala, gospa Jana Sender. Da, si. Hvala. Dobrodošli, gospod komisar. Tudi jaz upam, da boste hitro okrevali. Nekaj kratkih vprašanj. Prvo se nanaša na nekaj, kar so kolegi že omenjali in sicer ali bo mogoče čim prej priti do analize, eh, čim bolj natančne analize vsakega posameznega sistema eh, za različna goriva, naprimer benzin, dizel in tako naprej. Eh, torej, da bi primerjali eh, življenski cikl in pa ekološke učinke teh različnih goriv. Eh, včasih si podatki namreč nasprotuje, zato potrebujemo tako globalno študijo. Potem eh, inštrument za povezovanje Evrope. S tem je bilo financiranih kar nekaj ukrepov. In zanima me, ali v naslednjih finančnih perspektivah moramo uh, vzpostaviti razliko med takim instrumentom, kot je CEF in pa drugimi, tako da se res, da bomo s časoma res prešli na čisto mobilnost. Rekli ste, da ni možen še sistem nagrajevanja in kaznovanja, ampak uh, lahko pa imamo priporočila semestra. Uh, in mogoče s proticikličnimi ukrepi lahko uh, gremo v to smer. Komisar Oettinger uh, je že rekel, da bi rad šel v to smer. Uh, treba bo delavce tudi pripraviti na to. Um, govori se o 12 milijonih zaposlenih. In zanima me, kakšne so vaše ideje, kako uh, te ljudi pripraviti na spremembe. Najlepša hvala. Gospod komisar, to so bili vsi poslanci, ki so želeli komentirati. Izvolite. Določene stvari bi rad eh, postavil v pravo perspektivo. Nekateri ste govorili o tem 40-odstotnem cilju, ki sem ga omenjal prej, Poleg tega pa ste govorili tudi o um, dolgoročnem cilju do leta 2040, da se popolnoma uh, preneha uporaba motorjev z notranjim izgorevanjem. Do leta 2030 želimo res eh, zagotoviti izvajanje vseh teh eh, predlogov, ko gre za naše cilje glede izpustov CO2, ko gre za ETS in tako naprej. Torej, 40 odstotno znižanje CO2 -ja želimo, torej izpustov CO2 do leta 2030. Dolgoročni načrt pa je gotovo nekaj, kar bomo morali še večkrat pregledati v vseh sektorjih, ko govorimo o strategiji za dekarbonizacijo. Tudi naši načrti za akcijski, torej akcijski načrti za pod, boj proti podnebnim spremembam to vključujejo in imajo ti elemente. To sem želel povedati vnaprej. Ta predlog je omejen samo na izpust, izpuste CO2, ne tudi NOx in eh, žvepline in tako naprej. Sam seveda podpiram vse, kar počne komisar Vela na tem področju. Tudi komisarka Bjenkovska tukaj pomaga. Slišali smo vprašanje eh, glede tega, kdo je tukaj odgovoren. Ko gre za visoko eh, vsebnost delcev v eh, zraku, mora občina v določeni državi članici ukrepati. Včasih je to občina, včasih je to vlada, ki ukrepa. V različnih državah imajo odgovornost različni akteriji in na tej ravni se potem eh, rešuje ta situacija, tako da se zagotovi zdravje državljanov. Sedaj pa govorimo o doseju, kjer se znižujejo izpusti CO2. Ampak kot rečeno, ne gre samo za izpuste CO2, tukaj imamo tudi komponento električnih vozil, brezogličnih in nizkoogličnih vozil. Torej. To je del svežnja. sam vem, da parlament pogosto poda zelo ambiciozen eh, predlog in da moram potem eh, pomagati pri pogajanjih. Pri čisti mobilnosti je največji problem to, da nimamo infrastrukture za polnjenje in eh, da ni politične volje, da bi se to vzpostavilo. Jaz to zagovarjam na trialogih v komisiji povsod imamo gorivo za, eh, direktivo za alternativna goriva, potem eh, sodelujem z drugimi organi in resnično uporabljamo vse instrumente za to, da bi razvili dodatno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil. Komisija bo tukaj storila vse, kar je v nači moči. Seveda pa bomo morali videti, kaj bo končni izdelek tukaj. Gospod Turmes, kot vedno ste bili spektakularni in ste tukaj omenjali nekaj imena. Tisti, ki pripravljajo, ki smo pripravili ta predlog, sedimo za to mizo, smo se pa posvetovali tudi z vsemi akteri, ki so tukaj relevantni. Smo popolnoma transparentni, sestali smo se z vsemi, z sindikati, ki jih tudi vi predstavljate pa tudi z drugimi. Zelo nas zanima, eh, kako bomo uspešno eh, prenesli tudi veščine zaposlenih, če bomo sektor spremenili. Tehnologijo motorjev na notranje izgorevanje bomo zapustili, tega kmalo ne bo več. In eh, zato potrebujemo več naložb in raziskav na področju električnih vozil naši zaposleni bodo morali iti v preusposabljanje, spremeniti svoje veščine in to moramo storiti na inteligenten način. To je izjemno pomembno tako za potrošnika, kot tudi za naše delavce in ne nazadnje na, za konkurenčnost evropske industrije. Torej, posvetovali smo se z vsemi, gospod Turmes, in to je čisto normalno. Že večkrat sem govoril o tem. Pregledal sem eh, te dokumente Ricardo Consultants, razmišljal sem o različnih tehnologijah in tako naprej, ampak po mojem mnenju je ta predlog uravnotežen. Lahko ga še izboljšate, seveda, ampak želim si, da bi na koncu dobili uravnotežen predlog, da bo to končni rezultat. Tako da razumite, kakšne bodo posledice vaših predlogov sprememb in kako bodo vplivali na različne politike. Gre za predlog do leta 2030 in eh, to leto bo hitro prišlo. Vidimo, kaj se dogaja z električnimi kolesi, električnimi eh, motornimi eh, vozili in tako naprej. Slišal sem tudi vprašanje o baterijah, torej kako je z litijem, kobaltom, kaj se dogaja v Kongu in tako naprej. Govorimo o baterijah prve generacije kako pa je z grafenom, na primer. Sedaj pa želimo investirati v nove baterije, v baterije prihodnosti. Tukaj lahko Evropa postane vodilna. In to nima nobene povezave z masovno proizvodnjo na kitajskem. Proizvodnjo moramo ustanoviti pri nas in jo tudi izboljšati. Enako velja tudi za električna osebna vozila. trenutno pač ni dovolj infrastrukture, predvsem za polnjenje in kot rečeno, 800 milijonov se morda ne zdi veliko eh, denarja, ampak to eh, bo izdano na projekte, torej kdor prvi pride, prvi melje. Potem pa boste lahko uporabili tudi strukturne sklade za nadaljne projekte. To je največ denarja, koliko smo ga lahko namenili za ta projekt in uh, mislim, da bo to potrebno izkoristiti. Potem pa vprašanje povezano z težo vozil, to je vprašala gospa Juso. Ocena učinkov si je ogledala različne možnosti v tem primeru. Govorili smo o parametrih glede teže ali pa če torej kazalniki ne bi tega upoštevali in bi bili enotni za vse proizvajalce. Pristop, ki bi temeljil na teži, bi bil najbolj preprost in bi omogočal največjo gotovost za proizvajalce. Koristi od tega, da bi torej prišli na drug pristop, ne bi bile večje od uh, slabosti. Prav zato se izogibamo temu, da bi vzpodbujali povišanje teže. Tukaj bo potrebno um, upoštevati različne kazalnike glede prerazdelitve teže v električnem vozilu. proizvajalec eh, mora seveda poročati o izpustih, eh, bo pa v poročilu jasno zavedeno tudi, ali je proizvajalec dobil kakšno kazen. In potem, zakaj ne upoštevamo izpustov iz celotnega življenjskega cikla nekega vozila? Mislim, da je več poslancev zastavilo to vprašanje. Ocena učinka je izpostavila različne možnosti glede merjenja in doseganja ciljev za izpuste CO2. Ocena celotnega življenskega cikla bi privedla do tega, da bi se podvajala zakonodaja in povzročila bi zmedo glede tega, kdo prevzema odgovornost. Proizvajalci vozil bi bili odgovorni za izpuste izven njihovega sektorja in zaradi tega bi imeli prevelike, prevelika bremena, ko gre za poročanje. Trenutni pristop glede izpustov CO2 pri eh, vozilih je zadosten. In vključuje tudi aspekte evropskega sistema za trgovanje z emisijami. Slišali smo tudi vprašanje glede tega, zakaj alternativna goriva in biogoriva niso vključena v ta predlog. Razlog za to je dejstvo, da je naš pristop utemeljen na tem, da imamo jasno odgovornost za posamezne akterje. To je v skladu z boljšo zakonodajo. Te določbe namreč veljajo za proizvo, proizvajalce, oni pa ne morejo nadzirati tega, katera goriva se bodo uporabljala v posameznem vozilu. Tam lahko uporabljate običajno gorivo ali biogorivo in tega ne more nadzorovati proizvajalec. Kar pa se tiče dekarbonizacije, To je vključeno tudi v druge zakonodajne akte, ko gre za ETS. Eh, biogoriva so vključena v prenovo direktive, s katero želimo doseči to, da bo odstotek biogoriv na trgu večji. Torej, različni zakonodajni akti bodo pomagali pri doseganju naših skupnih ciljev, seveda pa se izogibamo podvajanju in želimo jasno razdeliti odgovornosti. Gospa Majsner je govorila o tem, kako se proizvaja elektrika, torej iz obnovljivih virov energije ali ne. In vprašanje je, ali torej se zmanjšujejo izpusti CO2 pri električnih vozilih, če se upošteva cel življenjski cikl in tudi polnjenje. Izpusti v eh, elektrarnah se zmanjšujejo hitreje kot v katerem koli drugem sektorju. Pri revidirani zakonodaji glede ITS e smo ugotovili, da sedaj več kot 70 odstotkov um, elektrike, ki bo ustvarjena v Evropski uniji leta 2030, bo neoglična, brezoglična. Potem pa se bo po letu 2030 še zniža, znižalo, znižala količina toplogrednih plinov v elektrarnah. Torej, Evropska komisija tukaj opravlja uh, raziskave, ki kažejo na to, da so izpusti pripravljeni pri uh, eh, proizvodni baterij in uh, električnih vozil nižja kot pri regularnih uh, avtomobilih. Leta 2030 bodo poprečni izpusti električnih vozil 70 do 75 odstotkov nižji, kot pa pri vozilih na dizel ali benzin. Hibridna vozila pa omogočajo 50 odstotkov nižje izpuste kot dizelska vozila ali benzinska vozila. Na ravni držav članic že sedaj eh, vidimo, da se zagotavlja ta mešanica eh, energentov pri pripravi elektrike. Torej, izpusti pri, pri proizvodnji elektrike se že zmanjšujejo v, v vseh državah članicah razno šestih. Izpusti CO2 za brezoglična vozila bodo torej eh, še nižji v državah članicah, kjer je njihova mešanica energentov eh, takšna, da ne izhaja iz eh, fosilnih goriv. Toliko z moje strani. Upam, da bo vaš odbor pripravil dobro stališče glede tega zakonodajnega predloga, tako da bomo potem lahko stopili v pogajanja z svetom glede tega zelo pomembnega zakonodajnega akta. Gre za pomembno uredbo in upamo, da bo ta uredba tudi dejansko pripomogla k znižanju toplogrednih plinov in izboljšala kakovost eh, zraka za naše državljane. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Veliko interesa eh, ste vzbudili pri naših poslancih. Veselimo se tega, da bomo poslancem nadaljevali bomo z dnevnim redom. Um, Spoštovani kolegi, prosim, da se ponovno posedete, pa lahko nadaljujemo s sestankom. Tolmačenje na voljo v 21 jezikov. Kot vedno imate tudi elektronske dokumente na voljo preko uh, spleta. Tako sedaj pa medinstitucionalna pogajanja direktorica, mislim, da je ne rabim posebej predstavljati. Povabili smo vas eh, za predstavitev. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani članične, eh, člani in članice odbora. Hvala, da ste me povabili na to predstavitev eh, danes jutraj. Tukaj sem prvič kot direktorica ECDC-ja, bila pa sem že večkrat tukaj kot um, vršilka dožnosti direktor. Prejšnji teden pripravljati predlog resolucije eh, o eh, pacu stopnje eh, precepljenosti v Evropi. Hvala tudi gospe Konečni, s katero smo vedno v stiku, za podporo naši agenciji. Hvala tudi predstavila bom naše delo v letu 2017 in naše načrte za leto 2018 odpornost na antimikrobike je grav, glavna grožnja eh, našega časa in o tem se bomo eh, pogovarjali tudi v naslednjih eh, Lani smo že objavili študijo na to temo. Boj proti bakterijam, ki so odporne na več različnih sredstev, je eh, boj, ki bo zahteval veliko, pa je sesterskima agencijama EFSO in eh, EMO. Najprej Džiakra, eh, skupna analiza o porabi antimikrobikov in odpornosti na njih. Gre za rabe antimikrobikov pri ljudeh in živalih, ki služijo proizvodni hrane. V letu 2018 bomo še naprej podpirali Evropsko komisijo pri izvajanju Evropskega akcijskega načrta za eh, enotno zdravje. O enotnem zdravju, s katerimi smo začeli eh, leto skupaj z GD Sante. Pripravili bomo tudi oceno eh, obremenitve zaradi odpornosti in pripravili bomo eh, rezultate eh, mikrobike eh, v bolnišnicah, ki se ukvarjajo z akutno oskrbo in pa v institucijah, ki se ukvarjajo z dolgoročno oskrbo. Pripravili bomo tudi še en dan eh, za ozaveščenost. O no, in sodelovali pri več dogodkih tekom celotnega leta in še naprej se bomo osredotočali na to področje tudi v letu 2018. Rada bi izpostavila nekatere dejavnosti, naprimer o izboljšanju pokritosti eh, precepljenosti in o reševanju vprašanja eh, ne njihovemu trudu za večjo precepljenost imeli smo Evropski zdravstveni eh, forum, pripravili smo delavnico eh, na temo eh, cepiv v teh težkih časih. Govorili smo. Aprila bomo tekom imunizacijskega tedna pripravili eh, orodjarsko škatlico za komunikacije in eh, družabne medije eh, za rabo v državah članicah. Objavili bomo tudi Eh, podatke o bremenu bolezni, zlasti v zvezi z ošpicami, eh, paca precepljenosti. Radi bi vas eh, podprli s ključnimi podatki na to temo. Pripravili bomo tudi več dokumentov s smernicami o boleznih, ki se lahko priprečijo s cepivi, cepljenje. HIV Eh, hepatitis in tuberkuloza so prav tako bolezni, eh, ki so visoko na naši agendi, če želimo doseči eh, trajnostne razvojne cilje, potem moramo sprejeti več ukrepov za vse tri bolezni. 24. Izkorenjenimi tuberkulozo. Glavni dogodek bo dogodek na visoki ravni o tuberkulozi. HIV v Evropski uniji se ne zaveda okužbe. Kar se tiče hepatitisa, imamo program spremljanja eh, skupaj eh, Svetovno zdravstveno organizacijo. Je treba izpostaviti še eh, naše programe spremljanja 24 ur na dan, eh, 7 dni na teden, 365 dni na leto. Eh, kar se tiče novih groženj, ki se v mesecu letošnjega leta smo pripravili že dve takšni oceni, najprej o eh, salmoneli agoni v več državah in o eh, rumeni mrzlici sodobnih tehnologij pri našem delu. Eh, Vzpostavili smo sekvenciranje eh, oziroma spremljanje eh, s pomočjo sekvenciranja eh, evropski sistem za zgodnje odkrivanje in opozarjanje. Eden od primerov je z nacionalnimi organi. Tekom leta 2017 je ECDC še naprej krepil tehnično sodelovanje in krepitev zmogljivosti z boleznimi. Na to seveda vprašanje, ki je zanimivo za vas, kako porabljamo naša sredstva. 58 milijonov sredstev smo imeli na voljo lani in kot eh, vidite smo 99,8 eh, odstotkov eh, sredstev namenili za ukrepe, plačali smo jih že 81 odstotkov. Spoda vidite tisto goro, kar pomeni, da je tokrat komisiji nazaj romalo najmanjše, najmanjši obseg sredstev doslej. Zaključila bi z naslednjo informacijo. Čez dva uh, meseca je, da uh, zagotovimo večjo varnost uh, življenj ljudi pred uh, nalezljivimi in prenosljivimi boleznimi. Najlepša hvala. To je zelo uh, zanimiva uh, predstavitev. Več kolegov bi se rado bi se eh, rado sedaj udeležilo razprave. Preden besedo predam gospe Konečni, ki je naša kontaktna oseba za ECDC. Eh, e Vás tady se po roce přivítat při hodnocení vaší. Najlepša hvala, gospa predsednica. In hvala tudi to, to je predmet današnje razprave. Rada bi, da prevzamejo besedo tudi naši predstavniki v upravi. Se nam ne bo treba ukvarjati z veliko boleznimi. Upam tudi, da bo selitev potekala brez težav. Mislim, da vam bo novo poslopje pomagalo pri strokovnjaki na svojih področjih. Sama si prizadevam za dobre delovne pogoje za vas in veseli uh, me, da ste dobili zeleno luč za selitev v novo poslopje. Res je, da ste imeli prej uh, slabe pogoje uh, za delo. Zanimivo uh, je bilo prisluhniti uh, vaši predstavitvi o različnih uh, boleznih, naprimer tuberkulozi. Uh, um, človeškemu, eh, zato da bi eh, ta razvila več akcijskih eh, načrtov, s katerimi bi se lahko borili proti tem težavam. Imamo vprašanje v zvezi s cepljenjem. Veseli me, da ste izpostavili to temo. Stopnja precepljenosti pada. Govorili ste o projektih v Avstriji in Italiji v letu 2017. Zanima me, kako so ti projekti potekali, a so imeli učinek, a imate kakšne načrte za razvoj eh, projektov tudi v drugih eh, državah. Mislim, da se Italija sooča s težavami eh, zaradi ošpic, težave pa najdemo tudi v Nemčiji, na primer. sama bi rada videla, da bi eh, številke še padle, kar se tiče eh, pojavov eh, teh bolezni v Evropi. Omenili ste tudi odpornost na protimikrobna sredstva. Mislim, da je resnično škoda, da industrije nismo uspeli prisiliti, da bi bolj učinkovito reševala to vprašanje. imamo namreč veliko težavo. To je trenutna situacija. Ljudje lahko uh, umrejo zaradi zelo uh, preprostih eh, bolezni, ker je vedno več odpornosti. To pomeni, da bo uh, normalno zdravljenje postalo neučinkovito. Seveda, to ni vaša glavna naloga. Vaša glavna naloga je, da nas obvestite, ampak vseeno bi bilo dobro, da bi industrijo prisilili, da bi reševala to problematiko. Najlepša hvala, gospa Konečna. Sedaj pa bom besedo predala poslancem in eh, poslankam, ki želijo besedo, gospa Rivazi. Najlepša hvala, gospa predsednica, in eh, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Dobro sem poznala eh, vašega predhodnika, odgovorni ste na, za prenosljive bolezni in ukvarjate se z analizo teh bolezni, za prenosljive bolezni in ukvarjate se z analizo teh bolezni, akcijskih načrtov. V Franciji 42 odstotkov ljudi okleva cepljenjem. Vprašati se moramo, neodločeni zato ker ne verjamejo ljudem, ki zahtevajo, da se eh, cepijo. Eh, katastrofalno, eh, katastrofalni primer gripe, ko smo kupili ogromno cepiva v Franciji in zato ljudje oklevajo. Pripraviti je treba študijo priporočila in precepljenost je visoka, zato ker ljudje zaupajo eh, organom. Za me torej obveznost cepljenja ne bo rešila eh, problema. Svetovna zdravstvena organizacija, prej je svetovna zdravstvena organizacija eh, govorila o tem, da potrebujemo 90 odstotkov, na to malce več, na sedaj 95, kje so znanstvene študije. V eh, Franciji smo včasih, eh, kot pa eh, dejanska prednost cepljenja. In zato je treba analizirati vsako cepivo posamezno, zato da ponovno vrnemo zaupanje ljudi v sistem. In na to farmakovigilance. Eh, sama sem se ukvarjala z naro, eh, narkolepsijo, ko smo uh, zdravilo Panem Rix uporabljali, uh, uporabljali na švedskem in na finskem. In še ža, zadnji škandal, ali lahko kaj poveste v zvezi uh, z mrzlico denge posledice same bolezni in uh, oblasti so morali prenehati s cepljenjem. Ravno zato ljudje spet ne zaupajo uh, cepljenju. Kaj lahko poveste v zvezi s tem? Zahtevala sem uh, odgovor od uh, Evropske agencije za zdravila, nimamo pravega odgovora, ampak vse to prispeva k najlepša hvala, gospa direktorica, za vašo predstavitev. Hvala tudi za eh, sodelovanje z Evropskim parlamentom v zvezi z odpornostjo na antimikrobike. In eh, več ukrepov parlamenta je že bilo izvedenih. To bi rada izpostavila, ker s tem kažemo, jemlje resno. Še nekaj bi rada izpostavila. In sicer razvoj proračuna. Zanima me, če menite, da so sredstva dovolj visoka, da upravljate eh, na isti kakovostni ravni, glede na finančna sredstva, s katerimi razpolagate. Um, en, en... Pa še tretje vprašanje in tudi to bo kompliment v bistvu glede informacij in transparentr. Informacije koristijo tako strokovnjakom, pa tudi povprečnim potrošnikom, namreč grafike so zelo pregledne, zelo razumljive in na tak način res približate delo evropskih agencij našim državljanom tudi če. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Majsner. Ja, hvala lepa, predsedujoča. Lahko pride včasih. Pomembno je, da vedno znova govorimo o tem vprašanju. Novembra pravite, da je bila pripravljena publikacija na to temo. V času nizozemskega predsedovanja je bila to prioritetna naloga. Pri nadaljnih predsedstvih temu niso sledili. Imam pa vprašanje, krobike. Ali je to povezano s tem, kako delujejo njihove klinike, obstaja izmenjava izkušenj na tem področju. Smiselno bi bilo, da se najboljše prakse izmenjajo uh, na tem področju. Zanima me, ali imate tukaj kakšne izkušnje in ali je to vključeno v vaše poročilo. Najlepša hvala. Gospod Poč. And, uh... Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi vam za vaše delo. Imam tolmači se upravičujem, ampak nismo slišali. Vazek Kukovič, izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Upravičujem se za eh, zamudo. Sloven, eh, eh, letalo iz Slovenije je imelo danes ogromno zamudo in zato sem tudi sama pozna. Morda bom v začetku povedali nekaj, kar je bilo popolnoma jasno tekom same predstavitve. Predstavitve sicer nisem slišala. Vseeno pa bi rada povedala, da je delo v tem upravnem odboru ECDC-a resnično pregledno. Ravno zato se moramo zahvaliti ne zgolj glavnemu menedžerju, ampak celotni eh, ekipi, ki pripravlja odličen eh, material, na podlagi katerega lahko na to delamo. Dovolite mi, da dodam še nekaj eh, stvari. V luči prihodnih volitev leta 2019 je treba povedati, da so Eh, rezultati, rezultati ECDC-ja zelo pomembni, tako da bomo lahko prepričali državljane, da je dodana vrednost na ravni EU dejanska dodana vrednost. Morda bomo torej vsi potrebovali zelo vizualne kazalnike. Naj vam dam nekaj primerov eh, o tem, kako se ECDC ukvarja z neenakostmi na področju zdravja, med eh, različnimi državami in eh, deli Evropske unije. Vprašamo se torej lahko, eh, kaj je tisti posebni prispevek Evropskega centra za preprečevanje in nadzor nad boleznimi v Evropski uniji. Kakšno je delo ECDC-ja vizavi dela držav članic, drugih agencij, drugih organov? ali obstaja uh, večje, uh, večja varnost uh, in manj uh, grožen zaradi dela ECDC-ja. Pripričana sem, da bo pozitivnih učinkov znotraj Evropske unije uh, veliko, če bodo seveda državljani bolje poznali rezultate. Dobro bi bilo torej, da imajo tudi poslanci in poslanke Evropskega parlamenta v rokah nekaj teh eh, jasnih rezultatov, ki jih lahko Eh, na to uporabljamo v ozaveščanju naših državljanov. Glede na Brexit, glede na vse izzive, s katerimi se soočamo v Evropski uniji, je danes še posebej pomembno, da eh, jasno pokažemo evropsko dodano vrednost državljanom. Hvala. Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila direktorici za njen trud in ji čestitala za uh, njeno zelo pregledno. Strinjam se s kolegico uh, Zofijo. Sama bi dodala še to, da potrebujemo več eh, interakcije z Evropskim parlamentom. To je nujno. Potrebujemo še več idej in to ne zgolj takrat, ko smo mi tukaj prisotni oziroma ko imamo takšne javne predstavitve. Odpornost na antimikrobike in eh, padec precepljenosti sta glavna izziva, eh, s katerimi s katerima se soočamo v eh, Evropi. Da je izbira Eh, kampanje prek nacionalnih agencij manj učinkovita, kot bi bila neposredna prek eh, nacionalnih agencij, nima vedno istih rezultatov v vsaki državi članici. Ravno zato menim, da bi bila neposredna eh, kampanja s pomočjo Evropskega parlamenta v veliko pomoč. Hvala. Najlepša hvala tudi vam. Gospa McGuinness se je malce pozno prijavila k besedi. Izvolite. Hvala, gospa predsednica kakšna je situacija sedaj v 28-terici oziroma 27-terici plus v Združenem kraljestvu in kakšen bi bil učinek. Razmišljanje trenutno jemljemo za samoumevne. Najlepša hvala. Gospod Aman. Veliko zahval ste dobili, sedaj pa eh, lahko odgovorite tudi na vprašanja. Najlepša hvala, hvala za. Uh, Eh, seja prenaša tudi po spletu, da, ampak eh, vseeno eh, verjetno ne poslušajo vsi, pravi gospa Aman. Nekaj vprašanj se je nanašalo na cepljenje, na padec precepljenosti, pa tudi v zvezi z nekaterimi konkretnimi projekti. Kar se tiče Avstrije in Italije, smo poskušali tema dvema državama pomagati pri prilagoditvi naših smernic za Eh, komunikacije v eh, primeru staršev, ki naprimer oklevajo eh, s cepljenjem. Ugodovili smo namreč, da zgolj prevodi niso dovolj. Vse, treba, vse je treba uokviriti v nacionalnem kontekstu, zato ker so situacije v različnih državah različne. Lani smo se ukvarjali z Italijo in Avstrijo, To smo naredili sicer že za več držav na njihovo prošnjo. Nekatere države eh, to delo upravljajo tudi same, brez naše pomoči. Toliko o eh, cepitva, gospa Rivazi. Veliko eh, komentarjev ste podali v zvezi z oklevanjem pri cepljenju. In dotaknili ste se srčike problematike in to je zaupanje. Zaupanje, ki ga ni več tam. Zaupanje ljudi uh, v tiste, ki zagovarjajo cepljene, uh, zaupanje tistih, ki bi uh, morali uh, zagovarjati uh, cepljenje, pa ga morda ne. Številni zdravstveni delavci sami, naprimer, uh, oklevajo uh, s takšnim uh, podpiranjem cepljenja. Ugotovili smo, da tega problema ne moremo rešiti z enim samim ukrepom v celotni Evropski uniji. Spustiti se je treba v podrobnosti in dejansko ugotoviti, zakaj ljudje oklevajo. Včasih zgolj zato, ker je preveč zapleteno eh, zagotoviti cepljenje, preveč zapleteno se je cepiti. Nekateri ljudje imajo vprašanja, nekateri ljudje pa resnično ne zaupajo cepivom. Tako da obstajajo odtenki pri uh, tej problematiki. Veliko pa je odvisno tudi od eh, posameznega cepiva. Gonilo oziroma determinante uh, za uh, odpornost do uh, cepljenja so torej različne v različnih državah. Kaj počnemo? Kot sem dejala, smo pripravili te orodjarske škatle, ki bi morale državam pomagati, da izboljšajo komunikacijo eh, s tistimi eh, ljudmi, ki niso prepričani v cepljenje, ki eh, odlašajo. Pogledali smo si tudi različne pristope v državah, eh, kakršni eh, sta naprimer Francija in Italija, eh, kjer obstaja obvezno cepljenje. Druge države imajo drugačne pristope. Ko se pogovarjamo z državami članicami, pogosto ugotovimo, da vsi ukrepi v vseh državah članicah ne bodo delovali. Pomembno je namreč, da so v različnih državah in na to lahko strokovnjaki v posamezni državi pregledajo ta katalog in se odločijo za tiste ukrepe, za kateri menijo, da bodo najbolj učinkoviti, uko, ki preprečuje uh, rakavo obolenja, si nišče ne bi menil, da bi uh, ljudje v to ne zaupali in da bi oklevali. Imajo bolezni različen potencial za širjenje. Eh, ošpice so naprimer zelo visoko prenosljive. In za to stranske učinke. To je eh, res, spremljati moramo stranske učinke. In se eh, zahteva spremljanje uporabe eh, nekega cepiva po trženju tega cepiva. Marija Elena Kopa je zastavila vprašanje, Eh, v zvezi z oklevanjem drugi državi. V vsakem primeru je treba kontekst prilagoditi nacionalnim razmeram. Mislim, da ne bi bilo bolj učinkovito pritisku na industrijo, ki bi morala narediti več. Industrija je seveda pomemben partner pri tem, ampak niso edini akter. In, industrija sama in eh, bodo oblekli zdravniško uh, haljo. Vse moramo zbrati za isto mizo in uh, se z njimi pogovoriti o tem, kako ozaveščati ljudi. Že več let imamo en cel del spletne strani namenjen nacionalnim smes predstavniki vseh držav članic, eh, ki jih na to pozivamo k izmenjavi podatkov in k interakciji. Na to je nekdo zastavil vprašanje, ki, eh, ki ste ga omenili, ampak eh, kar se tiče Eh, MRSA, smo ta, da eno samo leto ukrepanja ni dovolj. Potrebujemo daljše obdobje, da bi zmanjšali ta trend. Openimi so namreč eh, tista eh, zadnja faza in ko imamo neko okužbo, ki je odporna na to možnosti, na to razvoj proračuna. kaj bi lahko še dodatnega naredili, če bi imeli sredstev več. In že sedaj v eh, novih razpravah o eh, prihodnjem proračunu smo izpostavili potencijalna področja, kjer bi lahko naredili več. Eh, o tem govorimo s komisijo. Ampak vse bo odvisno od teh pogajanj. Naredimo pač to, kar lahko s tem, kar imamo. Če pa bomo dobili več sredstev, bomo naredili še več. Zadnje vprašanje pa v zvezi z Brexitom. to je, da mu klejo meč, ki eh, visi nad vsemi nami. Eh, imamo tudi zaposlene iz Združenega kraljestva, ki so eh, zelo zaskrbljeni. Ne vedo, kaj se bo z njimi zgodilo. Seveda zato sledimo pogajanjem in smo v stiku z drugimi agencijami v tej mreži. To namreč ni nekaj, kar vpliva zgolj na ECDC. analizirali smo, kaj se dogaja, kakšne pogodbe imamo, na kakšne načine sodelujemo z institucijami v Združenem kraljestvu. Poskušali, poskušali smo ugotoviti, kaj eh, bomo lahko naredili po marcu leta 2019. Na koncu bomo morali eh, upoštevati rešitve, ki jih bodo ustrezni akteri našli za Evropsko unijo. trenutno seveda sodelujemo tudi z neevropskimi državami, kar se tiče uh, zaznavanja, eh, grožen, spremljanja, uh, nadzora in tako naprej. Tako ali drugače bomo morali najti način, da sodelujemo tudi z Združenim kraljestvom, ne glede na rešitev, ki bo na mizi. Upam, da sem s tem odgovorila na vsa vprašanja. Izvolite. Naj ostanem prav tukaj za govorniškim pultom.

smo obravnavali dva dosjeja. Enega o tem, da se spremeni uredba glede postopkov za veterinarsko medicino, potem pa tudi eh, prenos sedeža EME. Mi smo pregledali stališče sveta in parlamenta, pa tudi predlog komisije. Oba sva zakonodajalca sta že dosegla precej napredka. In parlament se je eh, tudi, ko gre za eh, druge zakonodajne akte o medicinskih proizvodih. Svet je nakazal podporo za določene naše predloge sprememb in občutljive teme povezane naprimer s financiranjem agencije z 27. februarja. Včeraj smo imeli tudi prvi neformalni trialog z bolgarskim predsedstvom o uh, veterinarskih medicinskih proizvodih. Obravnavali smo glavne vidike sveta in tudi prioritete parlamenta in skupaj sta obe instituciji predlog sveta. Bolj politično občutljiva razprava, naprimer o tematskem bloku, ki zadeva um, odpornost na antimikrobike ali pa ko gre za zavračanje uh, odobritve, za trženje. Uh, mi. Um, drugi trialog bo potekal 26. februarja. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je izmenjava mnen uh, s komisijo in Evropskim centrom za preprečevanje in obladovanje bolezni ICDC e o limski boreliozi. Oprostite, tokrat uh, bo uh, spregovoril direktor iz DG Sante prosim, če nam predstavite linsko boreliozo. Hvala za povabilo. Vse več evropskih državljanov je izpostavljenih eh, nevarnostim linske borelioze. Kolegica doktorica Amon bo potem predstavila dejanske številke in epidemiologijo, ampak eh, mislim, da kajti eh, to zadeva vse države članice. Limska borelioza je velika skrb eh, za evropejce, pravzaprav gre za uh, eno najbolj razširjenih klopno prenosljivih bolezni. Um, dejavniki širjenja se tudi spreminjajo. Bolezen še razširila tudi bolj proti uh, severu in zato bo tudi bolezni več na okuženih območjih. Eh, čeprav ne gre za neko novo bolezen, pa je nujno treba upisati epidemiologijo. Eh, pogosto niso primerljivi zaradi različnih eh, metod diagnosticiranja, ki se uporabljajo po EU. Statistika ni standardizirana, tudi definicije ne in nimamo koordiniranega sistema za zbiranje podatkov. Kljub vsemu pa lahko rečemo, da nas nevarnost širjena te bolezni skrbi. Na naslednji prosojnici beznih, eh, o tem sta se odločila parlament in svet eh, v sklepu 1082, gre za epidemiološki nadzor. Eh, to potem operativno izvaja ECDC. Želimo si komparativnih podatkov torej za odločanje o tem, katere bolezni eh, se obravnavajo oziroma podatke, v katerih se zbirajo. Eh, zaenkrat jih imamo 51. Eh, nad 51 se izvaja evropski nadzor in želim vam podati sporočilo, ki je pomembno. Seznam torej pregleduje in spreminja in postavljamo se vprašanje, ali bi morali tudi limsko boreliozo uvrstiti na ta seznam in nove metode diagnosticiranja. 25 milijonov uh, smo namenili tudi uh, v okviru uh, eh, EU programa EU finance za uh, pobude na področju uh, inovacij in to je prispevala Evropska investicijska banka. Hvala. Zdaj pa gospa Amon. Sama bi podala še nekaj ozadja in pa dodatnih informacij k temu, kar je že eh, povedal kolega z komisije. Je, eh, gre za eno najbolj razširjenih eh, klopno prenosljivih bolezni. Gre za bakterijsko okužbo, ki se jo zdravi z antibiotiki ime prihaja od um, takrat, ko so prvič odkrili to bolezen v okrožju Lyme v ZDA, to je bilo leta 1977. Imamo različne vrste oziroma družine bakterij. Um, imamo pa samo enega prenašalca oziroma glavnega prenašalca v EU, to je Xodes ricinus. Kje pa dobimo lahko to bolezen? Uh, torej tam, kjer se nahajajo klopi, um, klopi se zadržujejo v gozdovih, na poljih, uh, v grmovju in v travi, ne pa samo v naravi. Najdemo jih tudi v vrtovih in pa parkih po mestih. E, tako da je izpostavljenost kar velika. E, potem klinični znaki so razdeljeni v tri faze. E, Eh, začetni oziroma zgodni znaki eh, povzročijo eh, takle izpuščaj. In to je glavni znak limske borelioze. Zato ni potrebnih laboratorijskih testov, če opazite tak znak, je treba iti k zdravniku in to obravnavati. Ampak diagnostični testi niso vedno tako občutljivi. Eh, tam se potem pojavi problem, kajti potem eh, se bolezen prenese na naslednjo stopno, kjer pride do akutnih eh, nevroloških ali pa kardioloških znakov. Potem pa še tretja stopna, torej pozna stopna, ki povzroči trajni artritis. Epidemiologija te bolezni ni dobro poznana po Evropi, zato ker se sistemi nadzora v državah članicah razlikujejo. In eh, prizadevanja, ki jih je omenil John, so namenjena temu, da se ukrepi harmonizirajo. Mi smo pripravili metanalizo vseh podatkov, ki so na voljo iz zadnjih 25 let. In pripravili smo pregled eh, literature, ugotovili smo, da je povprečna pojavnost eh, približno 11,5 eh, ljudi na 100 tisoč prebivalcev na leto. Se pa v literaturi ta pojavnost razlikuje in sicer od 1 na 100 tisoč do 100 na 100 tisoč. Torej, podatke so zelo uh, različni in uh, zato bi te podatke morali izboljšati. Kar se tiče diagnoze, imamo serološko testiranje. Tudi tukaj smo izvajali sistematične preglede in zelo jasno je postala, jasno je postala občutljivost oziroma ozaveščenost glede zgodne faze. Približno 50 odstotkov ljudi, ki imajo to bolezen, Eh, je ne zaznajo oziroma se jim ta bolezen ne diagnosticira v tej zgodni stopni. To je tudi glavni razlog, zakaj eh, pravimo, da potrebujemo boljše eh, diagnosticiranje. Boljše, ko je diagnosticiranje, hitreje bolezen odkrijemo in kasneje, ko jo odkrijemo, teže je zdravljenje trenutno ni na voljo nobenega cepiva. Eno je bilo v preteklosti, ki pa je bilo leta 2000 umaknjeno zaradi različnih zaskrbljenosti. Čeprav ni bilo nobene, eh, nobenega dokaza za to, da obstaja povezava med cepivom in artritisom v študiji, ki je bila izvedena na to temo. Zdaj pa imamo uh, novo Eh, cepivo oziroma novo cepivo je v pripravi v ZDA in Belgiji, ampak je šele v začetni stopni, tako da bo trajalo še nekaj let, preden bo eh, to cepivo na voljo. Poleg tega pa imamo tudi eh, financiranje evropskih raziskav. No, mi smo pripravili tudi nabor orodja ki ga lahko uporabljajo države članice, namreč eh, vsebovani so nasveti, kako se ljudje lahko zaščitijo proti klopom in pa tudi, kako lahko klopa potem odstranijo. To je treba narediti čim prej. Eh, dlje, ko klop ostane na vaši koži, eh, večja postane verjetnost, da vam bo prenesel um, boreliozo. Če uh, pa odstranjevanje ni uspešno, potem imamo možnosti za zdravljenje, antibiotično je to zdravljanje in zaenkrat e, ni nobene odpornosti na antimikrobike v tem primeru. To so dobre novice. E, če pa bolezen pride na drugo ali tretjo stopno, pa e, je potrebno intravenozno antibiotično zdravljenje. No, kaj smo še naredili od leta 2011 naprej? se trudimo doseči soglasje o nadzori. Na svetu smo tudi objavili glede epidemiologije, predvsem eh, prostorske in časovne trende pri širjenju borelioze. Eh, pripravili smo tudi pregled literature glede laboratorijskega testiranja in diagnosticiranja, eh, kot sem prej omenila za strokovnjake. del teh naših nasvetov pa predstavlja tudi infografika, eh, kjer lahko preberete, kakšna je borelioza in katere so še druge klopno prenosljive bolezni in kakšen je eh, življenjski cikl klopa. Hvala. Hvala. Zdaj pa lahko spregovorijo poslanci in poslanke. Ha? Za Zahvaljujem se za obe predstavitvi. Številni ljudje bodo zadovoljni, ko bodo izvedeli, da zdaj obravnavamo to bolj. Imamo tudi organizacijo, tako imenovano TikTok, um, mm, eh, torej organizacijo, ki ozavešča o klopnih boleznih. Nekaj vprašanj bi imela, mogoče ste uh, na katero od teh že odgovorili. Uh, testiranje dovoljeno v vseh državah članicah, ali se komisija s tem ukvarja. Potem pa, kar se tiče ozaveščanja, pogosto tudi eh, medicinski del z diagnosticiranjem in testiranjem za limsko boreliozo. Pa še zadnja točka, um, zanima me status te bolezni in uh, zelo me veseli, da komisija zdaj pregleduje seznam in da bo čez nekaj tednov prišlo do predloga za spremembo seznama. Veliko ljudi v tem trenutku trpine, ki bi uh, eh, morali bolje ozaveščati tudi strokovne delavce in pa vse, ki so veliko na terenu. Meni se zdi zelo pozitivno, da imamo te predstavitve in upam, da bo to prineslo pozitiven učinek ali name. Hvala, gospa Klun. Yes, yeah, is, but... Gospa Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. On tärkeää, että tämä aihe on otettu. Hvala za besedo. Zelo pomembno je razpravljati o tej pomembni temi, ki ga posameznika posebej oziroma se v vsakem primeru posebej odločiti, kakšno bo zdravljenje, eh, katere antibiotike uporabljati in tako naprej. Tudi laboratorijski diagnostični testi se soočajo eh, s težavami, antigenski testi so to zelo pogosto, lezen že lahko zelo poslabša. Ali imate kakšen predlog, kako to izboljšati, kako bi lahko razvili eh, eh, nove teste, ki bodo tudi hitrejši in kako zagotoviti financiranje za diagnostiko, pa tudi za eh, zagotoviti več sredstev za študij te bolezni in pa za zdravljanje bolezni. Ali bi lahko oblikovali mednarodne ekipe, ki bi jih eh, sestavljali zdravniki iz različnih eh, delov sveta. In, eh, Najlepša hvala. Mislim, da je to prava pot, da ozaveščamo o boreliozi. V Avstriji smo imeli predsticirali, in na srečo je pravočasno dobil eh, priložnost za presaditev srca, drugače bi verjetno umrl. Iko. Ti se pogosto cepijo za bolezni prenosljive eh, zaklopi in potem menijo, da so zaščiteni tudi pred boreliozo, pa to ni res. Torej, tisti, ki živijo in delajo v teh regijah, eh, na te ljudi je potrebno ciljati, in jih opozarjati na to, kako eh, to ni dovolj, da niso zaščiteni zopr vse bolezni. Prvi korak je gotovo to, da vzpostavimo takšno pismenost, takšno poznavanje bolezni, ki se eh, prenašajo z klopi in da torej limska borelioza ni vključena v zaščito pred cepivi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Pot. Thank you, Hvala lepa, predsedujoča. Je ta bolezen torej znani problem, vemo, kako se zaščititi in kako jo eh, zdraviti. To bolezen staknete tudi v regijah, kjer je prej ni bilo. In prav zato je tako pomembno, da ozaveščamo v teh, torej spremljanje vektorja in nadzorovanje je izjemno pomembno. Je bolezen uh, diagnosticirana kot eh, limska borelioza v zgodni fazi, kasneje pa gotovijo, da je to amiotropska uh, lateralna skleroza, naprimer. Zato me zanima, ali obstaja povezava med uh, tema dvema bolezni. Tako besedo bi sedaj dala uh, obima gostoma. Kdo želi prvi? Gospod Rajan, izvolite. Thank you very much. Hvala lepa. Ta razprava je pokazala, da obstaja veliko povezav med eh, vprašanjem, o katerem govorimo danes, torej o limski boreliozi, krivda pri zdravniku, da je nekaj diagnosticirano prepozno. Prvi element, ki ga moramo odpraviti, je torej to, da imamo dobro podlago in eh, pogostnost limske borelioze pa je nekaj zelo specifičnega. Gre namreč za vektorsko bolezen, ki se spreminja skupaj z nekaj eh, raziskav. Kolegica je vprašala glede tega, koliko raziskav je in še enkrat lahko povemo v pravo smer, ampak prvi korak je po našem mnenju to, da vzpostavimo dobro mrežo za nadzorilo državam članicam, da morajo pripraviti ukrepe tudi na nacionalni ravni, zato da bomo imeli več sredstev eh, za diagnostiko.